La presidente. Gospa predsedujoča. Buongiorno, Dober dan, kolegice in kolegi. Začenjamo z današnjimi razpravami. Uh, Najprej bomo obravnavali poročila Hefner, pošiljanje tajnih podatkov sveta o zadevah, ki niso z področja skupne zunanje in varnostne politike Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi strani Evropskega parlamenta. Besedo, kar predajam poročevalcu, gospodu Hefnerju, za štiri minute. Izvolite. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. Danes bomo naredili odločilen korak.